Colleagues, it's, um, Kolegi, devet je ura. Torej, začeli bi se sestankom. In začel bom z nemškimi izjavami glede sestanka koordinatorjev včeraj zvečer. In najprej imamo tu imenovanje poročevalcev na programu, torej oblikovalcev osnutkov. Imamo eno glavno poročilo, ko gre za eh, pregled nesreč v civilnem zračnem prometu, to je EPP, predsta, torej gospa Devera je poročevalka. Potem bi povedal, torej, kar se tiče uh, stališč, to bo potekalo na rotirajoči bazi. Potem imamo novi standardi v luči uh, lažjih. Uh, lažjih eh, gospodarskih eh, vozil. Eh, to je stališče, ki ga bo predstavila naša skupina. Potem imamo štiri stališča. EAS, EASA, IR e in Cezar. In vse to bomo naredili skupaj torej bomo upravili s temi štirimi eh, dokumenti. Vrsto dokumentov smo dobili še za informacije, v katerih eh, so menili koordinatorji, da ni potrebno nobenega. Eh, postopka. Torej gre za poročilo komisije za izvajanje eh, uredbe 2320, ko gre za skupna pravila na področju civilnega letalstva in varnosti, potem sporočilo. Eh, s katerim se razvijajo notranje dimenzije pri integraciji pomorske politike, potem integracija, vzdrževanje pomorskega nadzora, poročilo komisije o eh, pomorski politiki. Nič pa tu ni treba storiti, vendar koordinatori so menili, da je to področje, kjer bi vprašali predstavnika komisije v zvezi z eh, dvema poročilova Piči, ki sta bila na eh, obravnavi v parlamentu in so še vedno veljavni. Potem je tu še stališče oziroma nas poročilo komisije o strategiji širitve in glavni problemi v zvezi s tem 2010-2011. Koordinatorji tukaj tudi ne predlagajo nobenega ukrepa. Potem tudi ne bomo ukrepali v zvezi s predlogom, s katerim bi se uh, oblikovalo stališče za eh, drugo, tretjo eh, prilogo, protokolo o, o situaciji v sredozemlju. Mislim, da je to samo ena tretjina naslova, ki sem ga prebral. Če želite prebrati celotni naslov, ga boste našli v gradivu potem tudi nobenega ukrepa pri praktičnem izvajanju eh, za delo torej ribiških ladij. Potem je bilo nekaj odločitev v zvezi s poročili in stališči in sporočili. In ne vem, ali ima kdo kakšno pripombo v tem, pridno nadaljujem. Ne, hvala lepa, kolegi. Potem imamo posvet, eh, torej zasliševanje eh, za torej predstavnika komisije za transport oziroma za promet. Torej, želeli bi imeti živahno razpravo in imenovani bi se moral angažirati eh, torej, v zvezi z delom predlogi, ki bodo dani parlamentu. Kar pa se reče parlamenta, pa bi koordinatori želeli tu imeti datum januar 2010, ne pa božični teden, ki je predlog oziroma predlog, o katerem se govori, da bomo morda morali izvajati zaslišanja v tednu od 21. decembra dalje. Torej, koordinatorjem sem tu povedal, da si ne morem privoščiti eh, ločitve ob tem letnem času in zato sem hvaležen koordinatorjem, da so se odločili, da bomo raje predlagali datum januar 2010. Kar pa se tiče komitologije, so koordinatorji poslušali direktorja, ki je odgovoren za. Uh, iz eh, direktorata za promet, ki je odgovoren za zračni promet. In komisar Tajani je poročal o tem, kako je z tekočinami na letalih, torej to je poročilo iz leta oktobra 2009. Potem smo imeli zelo živahno razpravo na sestanku koordinatorjev in tudi predlog, bil je moj predlog, s katerim naj bi nekako vodil na eh, seji kasneje ta mesec, eh, ki. Potem je tu še dvojni predlog, o katerem smo se dogovorili. Torej, gre za prvi korak leta 2010, ko govorimo o tekočinah eh, na tretjih eh, drž, letališčih v tretjih državah. In potem gre še za varnost na letalih pod podoločenimi pogoji. Prvi korak bo izboljšal situacijo za potnike v transferih, eh, ki kupujejo eh, ki kupujejo v duty free trgovinah in bomo odstranili to um, zahtevo po um, zasegu. Od januarja 2012 pa bomo imeli izboljšane eh, screening naprave, ki bodo certificirane in uporabi povsod po EU-ju. In za januarjem 2013 pa bodo vsa letališča morala biti usposobljena, da lahko pregledujejo za aerosole, tekočine in želeje pod predpisan 300-2008 eh, uredbo. Torej, to smo včeraj razpravljali na srečanju koordinatorjev. To je bil pač eh, predlog, eh, komitološki predlog. In imamo pravice do nekih uradnih poročil, bomo pa seveda imeli končno besedo ko bo odbor strokovnjakov o tem oddal svoje poročilo. Ti predlogi so predvsem predvideni za eh, skupino strokovnjakov torej na področju varnosti. Dobro, zdaj pa boste povedali nekaj. Nakratko sem želel samo vprašati, razprava danes popovdan v zvezi s komisijo. Ali bomo to besedilo morda imeli na voljo, ko bomo razpravljali o tem s komisijo? Bomo skušali zagotoviti to eh, besedilo, da ga bodo člani dobili. Passenger compensation očkodnina potnikom v primeru stečaja eh, letalskega podjetja. Koordinatorji so tu postavili rok do jutri, opoldan. Tako da bo resolucija izglasivana na plenarni seji eh, parlamenta 2. Torej, ta resolucija naj bi takrat po razpravi o stečajih v letalskem prometu se izvajala. Potem gre za medoperabilnost na železniškega prometa. Potem imamo torej odločitev koordinatorskega srečanja, da bomo imeli oralno, torej ustno vprašanje na drugem novembrskem srečanju. Torej gre za neke dve vrste um, poročil na drugem zasedanju. Naslednja točka, potem enakost eh, spolov, torej od eh, predsednice odbora za ženske pravice sem bil zaprošen, da določimo člana, ki bo odgovoren za enakost spolov. In, in gospod Tikal bi zaprosil, če bi prevzela to nalogo, vkolikor ne, potem pa vemo, da je gospa Lichtenberg tudi zainteresirana za to. Torej, z vašim dovoljenjem eh, bom zaprosil podpredsednico Tikao, da prevzame to vlogo, vkolikor pa meni, da ne bo eh, sprejela, potem pa pač z, vašim, eh, z vašo podporo bom predlagal gospod Lichtenbergovo. pod razno. Smo razpravljali še o koridorjih za tovorni promet in koordinatorji so tu razpravljali o težavah, ki so eh, ki jih vidijo na tem področju in podaril bi, da je tu potrebno dobro sodelovanje med eh, poročevalci in poročevalci v senci in prepričan sem, da bo takšno sodelovanje tudi eh, dejansko prisotno. Potem je gospod Alkedrav predlagal, da bi imeli razpravo o prometu in podnebnih spremembah komiji, o, torej s komisijo eh, pred Kopenhavnsko konferenco v decembru. Torej predstavitev studio Vinjete skupnega centra za vire so koordinatorji eh, potrdili da bi želeli tu imeti predstavitev in razpravo o dodatni študiji o eurovinjeti, ki jo je naročil svet. Obisk v EMSR, povabilo izvršnega direktorja De Reuterja. Naj vas spomnim, oziroma koordinatorje, da vsake dve leti lahko eh, pošljemo dve, ta tri osebe v agencijo, za katero smo odgovorni in tako predlagam gospod Vandala in Strk, ki sta poročevalca o pomorskem eh, gradivu oziroma dosjeju in jih poblastimo, da gresta v EMSR, potem pa bom šel zraven še ali jaz ali pa moj podpredsednik kot tretji član. In pa še končno prenos, eh, prenos prometa iz ceste na železnico v Švici v alpskem področju. Sprejeli smo program eh, in eh, povabilo na neuradno ekskurzijo v marcu ali aprilu, kjer bi nekako se informirali o tem prenosu prometa tovornega blaga iz ceste na železnico. Če morda želi to pobudo sprejeti, razmislite. To je vse, kar smo obravnavali na koordinatorjevem srečanju. Nisem vas začela, hotela prekiniti, vendar, gospa Foster, saj vas dovolj dobro poznam, da vas moram pustiti do konca. Kako je z resolucijo o. Uh, stečaju eh, letalskih podjetij. Ste rekli, da je jutri rok in da bo obravnavana na drugem plenarnem srečanju. Dve pripombi v zvezi s tem. Torej, tu je komisija obravnavala zadevo z deležniki in izdelala je tudi študijo in je svoje ugotovitve posredovala parlamentu februarja 2009. Ali mi lahko poveste, kje lahko te ugotovitve najdem, kajti nikjer jih ni oziroma ne najdem jih nikjer. Bomo poskušali vam odgovoriti eh, malo kasneje. Jaz mislim, da bi to moralo biti na spletni strani komisije. In bom skušal sekretarjatu zagotoviti, da boste dobili eh, kopijo tega eh, sporočila. Zdaj pa, kolegi koordinatori. Pa nadaljujmo in sicer z točko 8 in tudi z glasovanjem o Kotifu pa bi morda gospod Koh povedal nekaj besed, predno bomo o tem glasovali. Dieter, izvoli. Ja, dank, Najlepša hvala, gospod predsedajoči, dragi kolegi in kolegice. Dej, vedno me jezi, da ni povezave železniške, potem je prejšnji teden tudi štrajk in gre za probleme med. Uh, interoperabilnostjo. In mislim, da je zelo pomemben ta eh, sporazum s Kotifom, ki obstaja že od leta 1980 in septembra tega leta je bil tudi posodobljen. Cilj pa je, da bi to medoperativnost okrepili med državami članicami in s sosednjimi državami. Mi kot Evropski parlament smo že pred šestimi leti izrazili pozitivno mnenje k temu sporazumu, vendar sporazum se ni izvršil, ker so obstajali pravni problemi. Ti problemi so bili septembra letos rešeni in zato predlagam, da naj Evropska unija ta sporazum uh, sprejme. Torej, prosim, glasujte pozitivno. Hvala lepa, gospod Koh. Ali je tu kakšen predstavnik komisije, ki bi želel kaj pripomniti, vkolikor ne, ni treba. Potem pa glasujmo. Ali moramo to tu glasovati elektronsko? Poskusimo brez elektronskega glasovanja. Če pa ne bo šlo, pa bomo glasovali elektronsko. Vsi, ki ste za, dvignite roke. Kdo proti? Je, se kdo zdrži? Mislim, da je to soglasno sprejeto. Hvala, dobro si upravil Diter. Potrebujete številke? Torej, imate vsi eh, glasovne, glasovalne kartice, pa storimo to uradno. Yeah, we'll just I'll check the cards. This is why I really want to do it by show of hands. Yeah, we got to. Aha, torej vidim, da dveh kartic podpredsednikov ni. Aha. Dobro. Glasovanje je odprto. Ste vsi glasovanje zaključeno? Dobro. Imamo 27 glasov za, nobenega glasu proti, noben se ni vzdržal in pa še plus 28 eh, glas za, 29, 30 glas za. 30 za, nihče proti, nihče se ni vzdržal. Hvala lepa, gospod Koh, čestitam. Okay. Next. Next, colleagues, can I? Torej, kolegi, naj nadaljujem. Pozdravil bi rad v parlamentu skupino kanadskih poslancev in senatorjev, gospod Bradburn, predsednik ev delegacije Evropskega parlamenta, delegacije s Kanado. Je bil tisti, ki je povabil te poslance. Vem, da imajo veliko Eh, sestankov, torej medparlamentarnih sestankov, da bodo bili v pogled v različne vidike parlamentarnega dela, tako kot je naprimer eh, poslušanje eh, sestanka našega odbora. Torej, želim jim plodno sodelovanje našim parlamentom in pa prijetno bivanje. Torej, pozdravljeni kanadski poslanci. Deveta točka na dnevnem redu, ITS, stanje. Gospa Jensen. Thank you, chairman. Hvala lepa, predsednik. Če se spominjate, torej člani tega odbora smo aprila v parlamentu, torej pred volitvami, sprejel z veliko večino naše prvo branje Eh, dosjeja ITS. To je dosje, ki predstavlja akcijski ukrep za inteligentne prometne sisteme in to pod eh, okvirno direktivo za inteligentne prometne sisteme. Zamisel je bila, da bi storili nekaj, da bi spodbudili uporabo teh ITS-ov na cestnem prometu in tudi v mestnikih vendar definitivno gre tukaj za cestni promet in sicer zato, da bi polno uporabili te sisteme in s tem izboljšali varnost in energetsko učinkovitost in seveda tudi učinkovitost samega eh, prometa. Veliko dobrih rezultatov sledi iz ITS-ov, vendar eh, nekateri so imeli občutek, da nekako eh, je zamuda pri uporabi teh sistemov in da morda potrebujemo standarde, da bi zagotovili, da bodo vse zainteresirane strani vedele, katere standarde morajo upoštevati. Tako imamo se strani parlamenta že dolgo časa, ča, časa svoje stališče, ki smo ga že izrazili in ljudje se lahko spomnijo, da smo julija, ne septembra, našem odboru, torej eh, z našega odbora imeli prvo branje, ki ga je parlament podprl. Torej, svet še ni tukaj sprejel nobenega besedila, švedsko predsedstvo je tu opravilo trdo delo in to v zadnjih mesecih, ko želijo ugotoviti oziroma nekako spostaviti eno stališče sveta. V tem procesu pa sem sama in pa eh, poročevalci v Senci se sestala s švedskim predsedstvom in te sestanke so bili zelo plodni. Tu smo pregledali 75 predlogov sprememb, ki jih je predlagal parlament, torej spre, predlogi sprememb za direktivo. V vsakem od predlogov smo se pogovorili in ugotavljali, kaj lahko sprememo, česa ne, kje je potreba po razjasnitvi. In pozitivna zadeva v tem procesu je bila, da smo dejansko uh, videli, kako je stališče sveta se nekako. Uh, ujelo z našim. Torej, mi smo skušali razložiti, kaj želimo doseči s temi predlogi sprememb in na ta način je bilo švedskemu predsedstvu lažje prepričati člane predsedstva, kaj od tega so dobre zamisli. Kaj potrebujemo danes tu, da lahko uh, posod, torej, obnovimo mandat uh, torej, mene in pa poročevalce v senci? Uh, Torej imamo dogovor v prvem branju in potem bi ta eh, odbor moral nekako imeti pregled eh, stališča, ki smo in kam gremo. To je v skladu z našim poslovnikom, da lahko na ta način ukrepamo in švedsko predsedstvo želi tukaj imeti zgodnje drugo branje. Torej, če bo svet predložil bran, eh, tekst za prvo branje, s katerim se bomo mi strinjali, bo to pravzaprav tudi naše drugo branje oziroma druga obravnava. Ne vemo pa, ali bo do tega prišlo. Bomo videli, kako bomo uspeli. In danes večer bomo imeli sestanek, ki bo sicer bolj tehnične narave. Potem pa bo sledil trialog in tu bomo razpravljali na drugem, torej v priliki drugega plenarnega zasedanja v Strasburgu in o tem bomo nadaljevali v decembru. Gospod Ko, gospa Tika, gospod Žaniki so poročevalci v Senci in se jim zahvalim za njihov pozitivni pristop k tej zadevi. Torej, trialog naj bi bil. Slišali smo stališče sveta glede vsake od sprememb parlamenta in moram reči, da je nekaj področji, kjer se strinjamo. Svet eh, se strinja, da bi se osredotočili na štiri prioritete pri storitvah oziroma službah in v njihovi uporabi. Torej, to, kar imamo v direktivi, Eh, ni predvideno kot izdelava nekih standardov na, področ, na vseh področjih ITS-a, ampak na štirih. In to so torej, eh, informacija v realnem času o potovanjih v Evropi, gre za postopke in uh, podatke o univerzalni prometni informaciji, potem so e-klici in varna parkirišča za tovornjake in rezervacijske sisteme. To so ta štiri področja. O tem smo se dogovorili, nismo pa morda še se dogovorili o tem, kako močno se bomo osredotočili na nje. Omejili pa smo tudi obseg prilagoditev specifikacij za komisijo. Dogovorili smo se med eh, o medobratovalnosti sistema in pa o kompatibilnosti ITS-ov. To je nekaj, kar ni bilo samoumevno. Morali smo obravnavati te zadeve, nekateri člani menijo in pa države članice in tudi predsednik eh, ve, eh, o čem gre, da obstajajo tu določeni pomisleki, da so že investicije bile nekako narejene v sisteme, ki bodo nekako negativno utrpeli nekako eh, škodo zaradi tega torej kontinuiteta storitev ITS-a in potem standardizacija in pa intermodalnost. Torej, zelo pomembno je, da sicer rečemo, da je to za cestni promet, vendar vidik eh, intermodalnosti ali umestnikov moramo upoštevati. Potem gre še za prometne eh, uporabe, torej kontekst, ki ga uporablja parlament. Torej, v svetu uporabljajo izraz v njihovem besedilu je, so ranljivi uporabniki ceste in pa eh, uporabniki z omejeno mobilnostjo. Moramo se pogovoriti, kaj točno te izrazi pomenijo. Strinjamo se tudi s postopkom spreminjanja, torej glede sprememb po specifikacijah v prilogah in to bi morali sprejemati s postopkom soodločanja. odločanja. Torej, no, želimo dati komisiji možnosti, da bi lahko oblikovali karkoli in vkolikor bodo to storili, morata biti vključena parlament in svet. Kje pa se ne strinjamo? To je definicija minimalne ravni ITS-ov za TNT-je in pa minimalno uporaba za teh služb in obveznosti. Torej, gre za obvezno uporabo in tu imajo države veliko, eh, velike pomisleke, menijo, da bo to eh, povzročalo veliko stroškov in eh, specifično zdaj želijo v finančni krizi, da ne bi komisija se odločala, kje bi to morali uporabiti vidimo nekaj eh, možnosti eh, glede situacije o e-klicih in pa postopki za minimalne in univerzalne informacije o prometu. In pa še nekaj, kar bi lahko upoštevali, da če imate standarde, potem jih uporabite vendar o tem moramo razpravljati, kakor tudi o vključitvi specifikacij glede odgovornosti. To je nekaj, kar so deležniki na veliko eh, obravnavali. Če tega problema odgovornosti ne bomo rešili, potem ITS ne more biti širše uporabljan. To je resničen problem. In pa specifikacije o zaščiti podatkov, kar je tudi problem. Uh, je nekaj, kar moramo dati v besedilo. Komisija meni, da ni treba, ker imamo splošno zakonodajo o zaščiti podatkov, zato tega ni treba zapisati v naše besedilo. Vendar splošna pravila o zaščiti podatkov so takšna, da jih lahko upišemo v specifično zakonodajo in ta zakonodaja je v podatkih in, in kot uh, eh, eh, takšne bi potem želeli da se upiše nekaj o zaščiti podatkov in pa letni program, o katerem moramo razpravljati. Komisija je tu razlagala v podrobnostih, kako bo to zadeva delovala in obljubljajo nam novo, zad, novo besedilo v zvezi z odgovornostjo. In tu prosimo komisijo, da nam v samem procesu pomaga. in rezultate prvih dveh trialogov smo nekako zdaj zbrali in posredovali poročevalcem v senci. Zdaj bi prosila odbor, da nam obnovi mandat za nadaljevanje pogajan ali pa boste rekli ne in boste rekli, da boste sami pač vstopili v pogajanja in glavne točke eh, obravnavali za parlament. Glavne točke pa so tiste, s katerimi se ne strinjamo eh, s svetom, torej obvezna uporaba, potem zagotovitev odgovornosti in zaščita podatkov. Potem so še druge stvari, to so ranljivi uporabniki eh, prometa in funkcija svetovalne skupine. Želela pa bi slišati eh, stališče poročevalcev v senci o teh stvarih. Želela sem zauzeti zelo vseuključujoči pristop k tej stvari in v zvezi z Lizbonsko pogodbo imajo, imajo morda ljudje nekake eh, pomislike, če bomo prehitro pristopili. To ni moj, pome, eh, moj namen. Vedno imamo možnost, da lahko rečemo, tega ne želimo, torej zgodnega drugega branja, vkolikor stvari ne bodo potekale pravilno. Moramo pa izkoristiti to priložnost, kajti švedsko predsedstvo želi uporabiti, uporablja ta proces dialoga zato, da lahko vpliva na razprave v svetu. Torej, to delo je bilo zelo eh, plodno. Komisija eh, je bila povabljena in tudi mi bi želeli slišati se strani komisije nekaj o, tem obvezni, o tej obvezni uporabi. Kakšni so pomisleki sveta v zvezi s tem, ali so to stroški? Jaz sama vse čas govorim, da gre za eh, stroške, torej gre za vlaganja, ki pa bodo se hitro, torej stroški oziroma sredstva se bodo hitro povrnila, če pogledamo eh, v primerjavi z drugimi eh, vlaganji oziroma investicijami v ceste in drugo. In na koncu naj še povem, da si bomo mm, morda morali pogledati komitološke procese, eh, kaj ti to se bo spremenilo pod Lizbonsko pogodbo in v tej zvezi se bo moralo besedilo spremeniti. In pa še zadnje. Torej, komisari so vedno spremenili celotno sestavo besedila kar je zelo težko za nas. Mi bi želeli, da je členov malo, da je več v vodu, več v prilogah. In tudi to, na to moramo paziti, ko bomo zadevo zaključili. Ne samo, da bodo stvari sprejeli, ampak eh, te zadeve morajo biti tudi dejansko učinkovite. To sam tekst mora takšno neko učinkovito zagotoviti. Če naj bi imeli Zgodnje drugo branje potrebujemo decembra končno besedilo na mizi. Imamo eh, sestanek 1. in 2. decembra, torej sestanek odbora in se bomo takrat o tem pogovarjali. You, Hvala lepa, gospa Jansen, za to poročanje. Lepo je videti, da se težko komisija odvadi starih navad, skratka, kadar je v domu, se odloči za vodno izjavo. Sedaj bo spregovoril gospod Koh v imenu Ruskice stranke, da jih prizvoli. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalil gospe Jensen za njen angažma in dobre predloge. ITS je lepa, zanimiva in um, tudi zelo težka, neprimerljivo težka tema uh, v primerjavi z gotivom, ki sem jo predstavljal jaz obstaja veliko zainteresirani strani in eh, seveda bi želel upoštevati njihovo mnenje, ko bomo glasovali o tem. To zdaj ni mogoče z eh, teksti, ki jih je včeraj, ki naj bi jih predsedstvo obravnavalo včeraj, jaz pa bi se naj eh, danes o tem že izrazil. To zame ni dovolj trdna podlaga. Kot drugo, države članice z načeloma se strinjajo glede vsebinskih snovi ITS, eh, vse skupaj je dobra stvar, ampak kot je gospa Jensen že predstavila, ko govorimo sedaj o gospodarski krizi, ne vidim možnosti, da bi sedaj zavezali države članice k obvezni uporabi eh, teh ITS-ov. Seveda si želimo čistejši in, tran, eh, in trajnostnejši prevoz in to ob čim manjših stroških. B. Točka če bi imeli le majhen delež programov za zagon uh, ekonomijo in da bi te programe um, uporabili za vsaj deloma za ITS, ne pa da jih usmerjamo v tradicionalni način izgradnje cest, bi že veliko dosegli. Torej, veliko še imamo storiti. ITS so tema, ki naj bi pomagala k premagovanju gospodarske krize, ne pa bi, da bi jo zaostrovala. K drugič, svet in Evropska komisija imata zelo razlika, različna mnenja, bolj različna, kot jih je sedaj gospa Jensen pozitivno predstavila. Včeraj sem videl osnutek predsedstva in v njem je bilo spremenjeno vse, vrstni red, uh, potem pri, priloge so postale vodne izjave in tako naprej, tudi sami odstavki so se spremenili. To pomeni, da so ta dokument na novo zapisali, zato da bi se mi nekoliko zmedli, kajti zdaj sploh ne vemo več, kaj je učinkovito in kaj ne. Torej, s, ta, s tem pristopom sem povsem nezadovoljen, zdi se, kot, zdi se mi, kot da me nišče vleče za nos, nekdo vleče za nos. Katere ukrepe bi bilo treba obvezno uvesti? Morda e-klic, moja politična skupina tukaj ni zato, da bi to izglasovali v zgodnjem drugem branju. Potem tudi obveznosti eh, in standarde, ki naj bi rešili interoperabilnost interoperabilnost, tudi tukaj moji politični stranki naj ne privoli v zgodnje drugo branje. Konec leta se bliža, zato sem pripričan, da bomo seveda lahko prišli še do smiselnega kompromisa. Res je, da je čas, da delujemo, vendar pa ne smemo tukaj biti prehitri in brez glavo drveti v neke odločitve. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Koh. Za socialiste, gospod Alkadravi. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se opravičil Silviji Tiko, ki je naša poročevalka senci in se ni mogla, oziroma opravičil bi se v njenem imenu, saj se nam ni mogla danes pridružiti. Zato bom izrekel nekaj besed v njenem imenu. Sveda bi se rad zahvalil poročevalki za to jasno poročilo in za dobro sodelovanje s poročevalci v senci. Gre za zelo pomembno temo. ITS-i bi lahko odprli vrata mnogim priložnostim. Lahko imajo zelo pozitiven vpliv na varnost na cestah, kot tudi na učinkovitost in druge elemente pri organizaciji našega prometa. In kot običajno države članice sedaj uporabljajo argument eh, gospodarske krize, da ne bi ničesar storile. Sedaj pa nekako le ustvarjamo okvir za prihodnih 10-20 let in upam, da bo dotlej gospodarska kriza že mimo. Naše sporočilo na splošno je naslednje. Želeli bi vas podpreti pri nadaljevanju pogajanj. Vemo, da je stališče sveta še močno oddaljeno pri bistvenih točkah od našeg stališč. Upamo, da se bodo ta stališča lahko zbližala, seveda, da bodo čim bliže kontekstu naše prve obravnave. Vstajo vsaj tri prioritetne naloge, ki bi jih morali upoštevati. Kot prva je med njimi varstvo podatkov, to je ključno, kar je treba vključiti v naš tekst. Sveda ste vi to že omenili, imamo direktivo o varstvu podatkov, vendar pa potrebujemo tudi v tem besedilu jasno specifikacije, tako da bomo zagotovili, da so podatki anonimni in da se uporabljajo enovito. S tem bomo lahko tudi seveda povečali zaupanje uporabnikov nove tehnologije. Druga specifikacija odgovornosti, to je treba nekako komunicirati nacionalnim organom. Tretja točka pa opredelitev minimalnih ravni ITS in obvezna uporaba storitev ITS. Mislim, da bomo glede tega let stežka dosegli soglasje, ampak vseeno mislim, da bi se tega pogajalskega stališča morali držati. Naj sklenem. Moja politična skupina zaupa poročevalki in tudi poročevalcem v senci, skratka celotni pogajalski ekipi, seveda moramo oceniti več podrobnosti in podobnih rezultatov teh pogajanj ki bodo morda na voljo nekoliko kasneje. Kar pa se časovnice tiče, če pravilno razumem, bo naslednje naše srečanje na začetku decembra. Takrat bomo že lahko ocenili rezultate in sprejeli dokončno odločitev. Za enkrat pa menim, da lahko pač nadaljujete z pogajanji. Najlepša hvala. Hvala. Gospa Brepuls za zelene. Dank u wel, eh, voorzitter. Ik wil eh, ook. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi iskreno čestitala gospe Jensen za zelo točno in informativno razlago o tem, kje se ta dosed nahaja in tudi za vodilno vlogo, ki jo je prevzela pri tej temi. Vstaja nekaj točk, ki bi jih želela podariti jaz. Kot prvo, moja skupina, zeleni Efa, smo nekoliko zaskrbljeni zaradi pristopa, ki ga opažamo. Gospod Koh je že rekel, da nam je bil dokument sveta posredovan izjemno pozno. Prav tako je rekel, da je struktura besedila bila povsem spremenjena. Z drugimi besedami, včeraj, 9. novembra, smo prejeli dokumente z datumom 3. 30. oktober. Skratka, deset dni je trajalo, da smo jih prijeli. Mi, če je sve dejansko odločen, da bi dosegli zgodni dogovor v obdobju druge zgodne obravnave, potem mora začeti obravnavati druge uh, institucije s poštovanjem, ki si ga zaslužijo. Podarila bi tudi, da je Evropski parlament zavzel v prvem uh, branju uh, direktive ITS zelo jasno stališče. Glavni rezultati prve obravnave so bili zelo jasni, še zlasti, ko gre za obvezne predpise pri treh prioritetnih nalogah, kot tudi vprašanje intermodalnosti in varovanja podatkov. To je vprašanje, ki ste ga omenili že mnogi. Druga pomembna točka pa je seveda, da je treba zaščititi ranljive uporabnike, potem vprašanje odgovornosti, seveda bi lahko omenila še druge pomembne teme, ki jih je Evropski parlament podprl z resnično veliko večino. Jasno je tudi to, da na številnih področjih naše stališče podpira Evropska komisija. Vendar pa je stališče sveta zaenkrat nam posem nejasno. Obstaja nekaj majhnih zgledov ali indicev, da se premikajo v pravi smeri, vendar pa je zelo težko oceniti glavnino besedila. Tako da bi sedaj zelo jasno povedala, da naša skupina zeleni bomo zelo veseli, če bomo lahko v stiku z poročevalko, poročevalcem senci in svetom, tako da bi lahko dejansko razjasnili, ali se lahko nadejamo sklepa in dogovora v drugi obravnavi. Ampak znova je treba povedati jasno, da mora biti. Uh, Eh, podlaga za takšen sporazum, za takšno odločitev eh, prvo besedilo naše prve obravnave. Hvala lepa, sedaj pa gospa Foster za ECR. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, hvala lepa, gospe Jensen, za resnično celovito razlago. Zelo me zanima ta dosje. Le nekaj um, stvari pa mi ni jasnih. Morda se gospa Jensen ne bo mogla na nje odgovoriti, morda bo moral na nje odgovoriti nekdo iz komisije. Uh, Sveda nas obkrožajo inteligentni prometni sistemi že več desetletji, to opažamo na pomorskem sistemu, na zračnem sistemu, še posebej, ko gre za uh, promet z blagom. Mislim, da je to zelo pomembno, prinaša mnoge koristi, ko gre za varnost in tudi druga področja, druge koristi, ki jih imamo od tega. Moja vprašanja za pojasnila pa so naslednja. Sedaj govorim o uh, zasebnih vozilih, torej o avtomobilih. In mislim, da se bodo nekateri kolegi še navezali na moje vprašanje. Če, na primer, si pogledamo proizvajalce avtomobilov, kmalo boste razumeli, kam merim. Ali s tem dosejem pravimo, da bodo vsa vozila, vsi avtomobili, ne glede na to, ali so draga, ki imajo veliko uh, visoke tehnologije v njih, ali pa cenejše avtomobile, ki jih mnogi uporabljajo, ali bodo torej proizvajalci teh avtomobilov morali vanje uh, unesti in umestiti črno skrinjico. Ali je to res? Če je temu tako, potem se seveda premikamo k vprašanju varovanja podatkov, kar ste že omenili. Ali bomo torej imeli v naših avtomobilih napravico, ki nam bo sledila v vse čas? Seveda imamo uh, mobilne telefone in vemo tudi, da če tudi jih izključimo, da nam lahko sledijo, ampak uh, vsekakor je to vprašanje, kjer bi želela imeti nekoliko več gotovosti, ko gre za varovanje podatkov in predvsem osebnih podatkov. In ključna stvar tukaj, oziroma zadnja stvar, ki bi omenila, ko govorimo o harmonizaciji tehnologij. Nekako sem razumela, da se namiguje, da naj bi prišli do določenih sklepov glede tega podjetja, očitno v vseh teh letih proizvaja najrazličnejšo tehnologijo. Kdo bo odločil, katera je tista tehnologija, ki naj bi jo uporabili na teh področjih? Naprimer, podjetja so morda proizvajala zelo dobro tehnologijo, ko pa, gre, ko pa govorili o harmonizaciji, kako se bo to povezalo. To so torej stvari in prosila bi komisijo, če lahko poda nekaj pojasnil. Hvala lepa, gospod Bradburn. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot gospa Foster, tudi mene resnično skrbi ta predlog, da naj bi nove črne skrinice, kot jih pomenujejo mediji, obvezni v naših vozilih. Kot je gospa Jensen že sama o, omenila v svojem uvodnem nagovoru, je to korak proti državi nadzora in mislim, da o tem sploh ne bi smeli razmišljati. Gospa Foster prav pravi, da obstajajo določena druga področja, kjer sprejemamo možnost, da nam sledijo, kot so mobilni telefoni, ampak mislim, da ne bi smeli k temu naboru uh, naprav, ki sledijo ljudem, dodajati nove, kajti uh, te naprave, kot vsi vemo, naj bi služile najboljšemu namenu, vendar pa ni treba veliko domišljije za to, da človek tudi uh, Uh, uvidi, za kakšne druge namene se lahko uporabljajo. Tako da bi bil posem proti obvezni uporabi to vrstne tehnologiji. To je negativna plat tega predloga, po mojem mnenju. Pozitivna plat tega predloga in tudi to je omenila že gospa Jensen, je v tem, kar jaz posem razumem in kar bi si želel izglasovati in to je vprašanje varnih parkirišč za tovornjake komisija je o tem že eh, razpravljala in eh, raziskovala pred 18 meseci in ugotovilo se je, da obstaja več tako imenovanih problematičnih krajev, predvsem v Združenem kraljestvu, tudi v Birminghamu so ugotovili, da obstaja to vrstno žarišče, kjer se dogaja veliko kriminala nad tovornjaki. Na to so naprimer na jugovzhodu Anglije, blizu um, Rokavskega preliva, izvedli nekaj pilotnih študij uh, In mislim, da bi se v te lahko resnično poglobili, tako da bi vzpostavili ta varna parkirišča, seveda s pomočjo kakršnega koli financiranja, ki je na voljo, ampak tudi s pomočjo politične spodbude. Kaj ti razsežnost eh, kriminala in izgub, ki nastajajo zaradi tovrnjakov, je eh, katastrofalna. Ehm, in to mora biti prednostna naloga, ki jo moramo obravnavati kjerkoli že lahko, tako da bi rešili ne le katastrofalne finančne posledice, ampak tudi zato, da bi zavarovali ljudi in njihovo blago, ko so v tranzitu. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Bradburn. Če se lahko navežem za trenutek ali dva na to, kar ste rekli, tudi sam verjamem, da je tema varnih parkirišč za tovornjake zelo pomembna. Vedno obstaja dilema, ko naprimer nek predlagaš, da bodo to vrstna parkirišča nekje spostavljena, takoj lokalno prebivalstvo se razburi, kaj ti nož, nočejo imeti to vrstnih eh, parkirišč v svoji bližini. In pomembno je, da ta parkirišča niso blizu urbanih centrov, vendar pa mislim, da bi morali veliko bolj razmišljati o vzpostavitvi varnih parkirišč za tovornjake. Tukaj pa bi morali upoštevati predvsem dve merili. Prva je plat varnosti, torej varnosti pred kriminalom, druga pa varnosti samih uh, ljudi, kajti to lahko postane tema varnosti na cestah, ne le osebne varnosti. Tako da je prav, da ste omenili to dilemo in tudi gospa Jensen je v svoji predstavitvi to že omenila. Vsekakor je varno parkiranje tovornjakov problem v Evropski uniji, vsekakor tudi v Združenem kraljestvu. Sedaj za komisijo, gospod Tilman, kje sedite, gospod Tilman? Uh mhm, -huh, tam zadaj. Izvolite, gospod. Uh, like say... Najlepše najlepša hvala. Najprej bi se poročevalki zahvalil za izjemno delo, ki ga je opravila in ki ga opravlja. Prijeli smo močno podporo strani tega parlamenta v obdobju prve obravnave in mislim, da je to v veliki meri prispevalo k stanju, v kakršnem smo danes. Svet je res potreboval kar nekaj časa, da je prišel do te točke, kjer smo danes. Ampak naj povem kar že zdaj. Občutek imamo, da bosta parlament in svet skozi trialog, ki se odvija od nedavnega in ta trialog poteka v zelo ustvarjalnem in odprtem ozračju, da sta ti dve instituciji že opredelili morebitne sporne točke tega sporazuma. Tako smo predvsej gotovi, da bo v prihodnih dneh in tednih prišlo do pomembnih dogajanj, ki bodo pomagala k hitremu sprejemu tega dokumenta. Navezal bi se sedaj na nekaj komentarjev članov tega odbora. Dejansko obstaja široko soglasje vseh udeleženih, vključno s svetom, glede ciljev in pomena ITS-ov za prometni sistem ti lahko prinesejo veliko večjo učinkovitost, lahko prispevajo k veliko večji varnosti in seveda bodo zmanjšali tudi število smrtnih žrtev na področju prometa. Žal pa komisija še ni zmogla predlagati ITS-ov za vse načine prometa, vendar pa smo to prošnjo parlamenta vzeli na znanje in na tem bomo vsekakor delali. Je pa to zelo ambiciozen cilj trenutno smo se omejili na to, da bi cestni prevoz povezali z drugimi prevoznimi sredstvi in drugimi načini prevoza. To je ambiciozen projekt in kot lahko vidite iz detajlov samih, to ni lahko, še posebej, ko začnemo govoriti o denarju. Ko gre za stroške, so naložbe v ITS in v infrastrukturo, če to primerjate z potrebnimi naložbami, pod desetimi odstotki vsakršnih stroškov infrastrukture. Imamo tudi primere stroškov 1 do 2, ki znašajo 1 do 2 odstotka običajnih naložb, tudi nekateri znašajo 8 odstotkov, ampak ko govorimo o koristi za učinkovitost in koristi teh naložb, ki bodo prinesle zmanjšano število umrlih eh, na naših cestah, um, so seveda tukaj koristi ogromne. Katera so še vprašanja, ki so še odprta? Komisija se strinja, da je pomembno področje obravnavanje varnosti podatkov. To je zelo visoko na našem dnevnem redu in uh, na naši agendi. In to vprašanje zasebnosti je, bila, je bilo za nas od vsega začetka izjemno pomembno. Zato smo uh, vse čas govorili, zasebnost je treba spoštovati, vse, kar je že zapisano v direktivah Evropske unije, je pomembno, predvsem pri tem dosjeju. Vendar pa moramo tukaj vedeti, da govorimo tudi o pravnih tehnikah. Če nekaj upišete v panožne direktive, kot tukaj, ko govorimo o ITS, in spremenite splošna pravila, potem morate biti vse čas povsem dosledni in skladni. Sicer se znajdete v položaju, kjer se splošna pravila za uh, zaščito podatkov razvijajo, vendar pa panožna pravila temu ne sledijo. In to je edini razlog, zakaj tukaj komisija okleva pri tem, da bi k tekstu dodali več kot le sklic na dosledno upoštevanje in uresničevanje obstoječih pravil, kajti ne bi želeli zaradi te direktive priti do situacije, kjer bi bilo treba v splošne uredbe o zaščiti podatkov vnašati določene amantmaje. Iz določenih političnih strank se videl zaskrbljeno zglede odgovornosti in določb, ki to določajo. Mislim, da mora odgovornost opredeliti, da morajo odgovornost opredeliti določene službe. Če vzamem za zgled parkirišča, varna parkirišča za tovornjake. Kraje na tovornjakih znašajo 8 milijard evrov letno. 8 milijard. To pomeni, da je dejansko treba storiti nekaj glede varnosti tovornjakov med parkiranjem. Potrebno je vzpostaviti sistem, da bi lahko tovornjakari naprej rezervirali neko parkirišče, ne pa da bi zašli v spor, kot je situacija zdaj, ko parkirišča ne najdejo zaradi omejenega časa vožnje nekje pač morajo parkirati in to je lahko včasih zelo nevarno tako za nje kot tudi za druge. S to dejavnostjo je seveda povezano tudi dejstvo, da če ne najdejo parkirišča, kljub temu, da so ga rezervirali, da nekako morajo rešiti svojo situacijo. Zato zdaj razmišljamo, kako bi lahko bili bolj natančni, bolj določeni glede tega vprašanja, odgovornosti, ki ga sedaj direktiva še ne obravnava izredno, vendar upamo, da se bo to še zgodilo. Najpomembnejša ovira v pogovorih med Evropskim parlamentom in svetom je obvezna uporaba teh ITS-ov. Komisija je predlagala, da kadr, če so storitve Opredeljene jih je seveda treba tudi uporabljati. Sicer nima smisla, da o tem razpravljamo, potem bi bilo bolje, da se skupaj pustimo državam članicam in pač imamo fragmentiran sistem, kjer ena država nekaj uvede, druga pa ne. Storitve so bile že opredeljene, med njimi so bila tudi parkirišča za tovornjake, torej minimalna raven storitev in občutek imam, da se bo mogoče dogovoriti o najpomembnejših tovrstnih storitvah, da bosta Evropski parlament in svet to zmogla. Komisija ve, da je parlament opredelil ta štiri prioritetna področja v prvi obravnavi in misli, da je to dobro izhodišče. Uh, Z veseljem bomo torej sodelovali tako s parlamentom kot svetom, da bi našli rešitev za obvezno uporabo na teh področjih, tako da bi se ognili fragmentaciji eh, tega področja v prihodnje. Hvala. Hvala lepa, gospod Tilman. Gospa Jansen, ste želeli kaj dodati? Mislim, da so kolegi pripravljeni, da vam podaljšajo mandat, tako vam kot tudi poročevalcem v senci za pogajanja. Mislim, da glede tega ni nekih zadržkov, tako da na tej podlagi lahko nadaljujete. Ste hoteli še kaj dodati? Kot prvo bi se želela zahvaliti poročevalcem v senci za vse intervencije, za, vse, za vsa mnenja rekla bi, da bez, smo besedilo od sveta dobili, vendar to ni tisto besedilo, o katerem smo mi govorili. Mi smo govorili o naših a, uh, predlogih spremembah k našemu besedilu in sedaj smo želeli videti, do kakšne mere bi lahko svet sprejel te predloge sprememb. Tako bi morali nadaljevati in zelo previdni moramo biti, ko bomo prišli bližje do tega besedila, kajti zdaj je besedilo v veliki meri drugačno. Zato kakšen bo končni rezultat, to bomo morali zelo pazljivo oceniti. Mnogi med vami ste omenili vprašanje varnih parkirišč za tovornjake. To je vprašanje in tema, ki smo jo v tem obdobju, v tem odboru zelo resno obravnavali in lansirali smo dva eh, pilotna projekta, eden še teče in s tem smo spostavili sistem za tovornjakare, za voznike tovornjakov da lahko rezervirajo parkirišče. Belgijsko predsedstvo je prišlo do mene, torej prihodnje predsedstvo, da bodo to temo dali na svoj dnevni red, tako da se bodo države članice te temi lahko bolj posvetile. To je zelo dobro. Borim pa se le, da bi lahko s tem škodovali zasebni pobudi, ne pa prišli na plano tudi z, z, z javno pobudo. Zagotoviti torej moramo, da se bo nekaj zgodilo v prid tovornjakarjev, ne pa da bi zašli sve v dolge razprave o tem, kdo bo to storil. Meni je posem vseeno, kdo bo ta sistem spostavil, hočem le, da, da je na voljo in mislim, da je to tisto, na kar se moramo v tem odboru tudi osredotočiti. Zato sem vesela, da je ta tema omenjena kot eno od področji v tem besedilu, ki bi moralo biti obvezno in mislim, da se tega vsekakor moramo držati. Hvala. Okay. Foster, wanted... Hvala lepa, gospa Foster, tudi vi ste hoteli še nekaj dodati. Ja, zelo na kratko, kratko vprašanje. Omenila sem te črne uh, eh, skrinice, ki naj bi bile obvezne v zasebnih in osebnih avtomobilih. Bila bi resnično hvaležna, če bi mi lahko komisija odgovorila na to vprašanje. Gospod Tilman. Yes, indeed, sorry, I... Prav imate, Pozabil sem na to vprašanje, ko sem odgovarjal. Ne gre za črno skrinjico, bodimo vsi posebno na jasnem. Črne skrinjice, ki sledijo vozilo ali pa letalo v primeru nesreče, to ni tisto, kar ta predlog pravzaprav predlaga. Skratka, ne govorimo o črnih skrinjicah v osebnih vozilih. Prav, to smo sedaj razumeli. Nisem vedel, ali ste lahko slišali, kaj ti glas ni bil oziroma zvok ni bil posebno dober. Prav. General Mercarter bi rekel, da se bomo temu še vrnili na naslednji seji, ko bo, upam, da gospa Jansen lahko na novo poročala o novem razvoju teh stvari. Hvala lepa. Naslednja točka na dnevnem redu pa so formalnosti poročanja za ladje, ki priplujajo v pristanišča. In tukaj seveda dajem besedo gospodu Sterksu. Hvala lepa, predsednik. Komisija je lani, če se ne motim, podala predlog. A ne, sem se zmotil, to je bilo letos. Zgodaj letos je komisija podala sporočilo in eh, predlog direktive, s katero bi zagotovili, da bi pri pomorskem ladijskem prometu na kratke relacije stvari nekoliko poenostavili, vsaj znotraj Evropske unije. E, mislim, da razumem, kaj hočejo doseči in to tudi popolnoma podpiram. Če gre tovornjak iz Roštoka na Baltiku v Bordeaux, naprimer, to tovornjak lahko stvari brez težav in se mu ni treba ustavljati nikjer. Če pa gremo po morski poti iz Roštoka v Bordeaux, pa je potrebna cela vrsta formalnosti. Še posebej, če je ladja svojo pot začela v Sankt Petersburgu, potem se ustavi v enem od eh, evropskih pristanišč in potem nadaljuje v naslednje eh, pristanišče v Evropski uniji. Veliko blaga torej bo ostalo v Evropski uniji, ampak to pomeni celo vrsto administrativnih problemov, ogromno birokracije in eh, posledično pomorski tovorni promet, ki je v okolju zelo prijazen način prevoza ne more konkurirati s cestnim prevozom. Tako da se sto odstotno strinjam s ciljem, ki ga s tem predlogom zasleduje komisija. Osnutek komisije namreč obravnavajo oziroma pripravljajo tri generalne direkcije. Direkcija za carino, za zdravje, ko gre naprimer za inšpekcijo uvožene hrane in pa generalna direkcija za promet, ki se seveda ukvarja z prometnimi vprašanji kot takimi. Koliko razumem, trenutno te tri direkcije kar dobro sodelujejo, čeprav je bilo težko priti do točke, v kateri smo. Mi kot parlament mislim, da bi morali komisijo in naše kolege na komisiji spodbujati k čim tesnejšemu sodelovanju. Kajti, če ne bo uspešno sodelovanje med pristojnimi za carino, zdravje in eh, promet, potem ta zgodba ne bo uspešna. In to mislim, da je ena od tistih zadev, ki jih velja podariti. Druga zadeva. Predlog komisije, na kratko povedano, je namenjen temu, da bi imeli standardizirane obrazce, ki naj bi bili na voljo v elektronski obliki. Prav tako naj bi bila omogočena elektronska izmenjava teh dokumentov in presenečen sem bil, ko sem gotovil, da to še vedno ni možno v številnih pristaniščih in vse te sisteme izmenjave podatkov bi lahko eh, povezali z mrežo SafeSeaNet, ki je trenutno namenjena spremljanju pomorskega prometa z vedika varnosti. Tako da vsi, ki eh, morajo te podatke videti in lahko te podatke tudi vidijo, dostopajo do njih preko enega samega vozlišča. Torej, zamisel, ki stoji za tem, je zamisel, ki jo vsekakor lahko podprem in upam, da bodo tudi moji kolegi to lahko podprli. Zmeda, ki je nastala v tem trenutku, eh, mislim, da je prevelika. Stvari je treba posodobiti, stvari je treba popeljati naprej in vse to tudi čim prej. Ne bi tukaj zahajal v prehude podrobnosti predsednik, ampak eh, kot poročevalec bi vendarle rad izpostavil nekaj vprašanj. Kot prvo, rok 2010 mora resnično biti rok za končno izvedbo tega sistema. Razloženo mi je bilo, da je iz tehničnih razlogov zadevo težko izpeljati prej, ampak vendarle mislim, da je treba jasno povedati državam članicam naj ne odlašajo s tem, kajti če zadeva ne bo funkcionirala do leta 2010, eh, eh, takrat upam, da bomo že izšli iz gospodarske krize in da bo popraševanje po prometnih storitvah eh, večje, Eh, torej, če ne bomo zadeve rešili do takrat, bomo lahko zašli v hude težave, če ne bomo uspešno izkoriščali vseh možnih prevoznih poti in načinov. Torej, vsi morajo biti povezani s tem elektronskim sistemom in tudi eh, formulari, obrazci morajo biti na voljo v elektronski obliki in tako naprej. Še ena dokaj problematična točka, pri kateri komisija sicer ni določila roka, vendar zahteva rešitev strani držav članic, je vprašanje jezika. To je vedno nekaj, kar povzroča težave v Evropski uniji. In eh, ne, ne vemo točno, kako, kako to rešiti. Ne pač pustimo, da vsakdo uporablja svoj jezik, kar se dogaja zdaj in to potem povzroča težave. Naj se omejimo na jezike, ki se uporabljajo v EU in mednarodni pomorski organizaciji, to so v bistvu tri jeziki, ali pa naj priporočimo, da tako kot pri letalstvu uporabljamo angliščino za to vrstno medsebojno komuniciranje. Moja stališče je, ne vem, kaj menijo kolegi, ampak moja stališče je, da bi kolikor se le da stvari poenostavili in da storimo to, kar se pogosto tako ali tako počne v praksi, da se namreč angliščina uporablja kot enoten drugi jezik. Vem, da je to občutljivo vprašanje, ampak vendarle bi se mi zdelo koristno za pomorski promet vključiti v naš predlog nekaj, kar se tako rečeno v praksi počne. Še ena zadeva, ki se komisiji ne zdi ne vem kako nujna in kjer zgolj podajo priporočilo državam članicam. je uh, vprašanje pilotnih ladij v pristaniščih. Zelo pomembno je, če bi za določena pristanišča eh, imeli tudi certifikate, spričevala za pristaniške pilote kot eh, poklicno skupino. Pogosto se to uporablja tudi za zaščito te skupine strokovnjako, ampak eh, nek kapitan neke ladje, ki eh, zelo pogosto prihaja v določeno pristanišče, bi lahko tudi pridobil spričevalo. In tukaj mislim, da bi morali zagotoviti, da se omogoči tudi izdaja tovrstnih potrdil in da zagotovimo tudi primerljive standarde eh, širom Evropske unije, da bodo zahteve tudi seveda sorazmerne. Eh, ne moramo postaviti pač nekih zahtev, ki se bodo tako ali tako na koncu izkazali za protekcionistične in da si zadevo ne moramo sploh pomagati. Torej, tukaj je govora o varnosti in eh, tukaj ne moramo popuščati, ampak vendarle mislim, da vsaj za potrebe takšnih krajših pomorskih relacij, moramo biti praktični in zadevo narediti eh, bolj uporabniku prijazno. Prav tako moramo preučiti vsaj možnost, da bi spodbudili ljudi k temu, da sem ne bi bila vključena le pomorska pristanišča, ampak kolikor se le da, morda tudi pristanišča na notranjih plovnih poteh, kajti ni nujno, da se to vrstna komunikacija ustavi na pomorskih pristaniščih. Če imamo tudi pomembne notranje plovne poti, lahko to poenostavitev popeljemo še korak dlje. In eh, v številnih primerjih sta mm, ta dva načina prevoza tesno povezana, torej pomorski ladijski promet in eh, ladijski promet po notranjih plovnih poteh. In če bi zadeve nekoliko povezali, bi te poenostavitve, ki jih predvidevamo za pomorska pristanišča, lahko uvedli tudi za pristanišča na notranjih plovnih poteh. Prav tako je pomembno, da je sistem SafeSeaNet, elektronski sistem, v katerem moramo najti pač vse potrebne informacije. V tem trenutku zadeva funkcionira dobro, ko gre za spremljanje prometa. Eh, ta sistem je lociran v Lizboni, ampak eh, mislim, da bi tudi več informacij lahko vključili glede eh, carinskih postopkov, glede samega blaga in tako naprej in tako dalje. Torej, cel sistem bi bilo potrebno nekoliko posodobiti in komisija mislim, da bi morala podati določene predloge v tej smeri, kajti to se mi zdi absolutno ključnega pomena. Prav tako je potrebno s tem povezati sistem, elektronske sisteme, ki se uporabljajo za carinjenje. Eh, naslednja stvar, o kateri pa sem tudi že govoril s komisijo, je, da se zagotovi dostop do teh podatkov vsem tistim, ki jo te podatke potrebujejo. Jasno je, da morajo določeni podatki biti dostopni za kar številne kategorije ljudi. Ampak kar pa zadeva izmenjavo podatkov o tovoru na krovu ladje pa je potrebno jasno omejiti, kdo ima dostop do tega podatka. Jasno treba opredeliti, kdo potrebuje te podatke, kajti kaj lahko se zgodi, da imamo zelo občutljive eh, komercialne podatke. Mm, lahko je, da pač ne želi nek ladjar, da imajo vsi podatke o tem, kaj prevaža. Eh, kakšno posadko ima in tako naprej in tako dalje. No, potem, eh, kar zadeva samo časovnico, predsednik, mislim, da parlament mora ustrajati na tem, da se stvari odvijajo čim prej. Prej, ko bomo to rešili, prej bomo lahko že želi koristi od tega in eh, kot rečeno, komisija predlaga leta 2013 kot eh, leto, za, v katerem naj bi to že bilo v polnem teku in mislim, da moramo to zagotoviti tudi v naših nadaljnih razpravah. Hvala lepa, gospod Sterks. Kot eh, nekdo, komor je angliščina drugi jezik, sem seveda zainteresiran za ta vaš predlog. Gospod eh, De Grandes Pascual za EPP. Hvala lepa, predsedujoči. Danes začenjamo s prvo razpravo o tem osnutku direktive. Poročevalec gospod Sterks je podal oris svojega poročila. Mislim, da bo kar enostavno priti do dogovora glede same vsebine. Mislim, da je gospod Sterks obral pravi pristop, torej zdravo pamet, racionalni pristop. In eh, kot poročevalec v senci, moram seveda upoštevati celo vrsto vprašanj. Najprej, ali je možen ta naš eh, starodavni evropski pristop, kjer želimo eh, vse skupaj poenotiti, potem pa ugotovimo, da imamo celo vrsto vir na poti. Skratka, cela vrsta ljudi od zunaj eh, pravi, da je zadeva preuranjena, da skušamo stvari storiti prehitro, da moramo eh, pridobiti še dodatne izkušnje in tako naprej. Ampak jaz mislim, da ne smemo več čakati. Še enkrat mora tukaj biti Evropska unija tista, ki bo orala ledino na tem področju. Skratka, če si pogledamo ta predlog, namen je, da poenostavimo in pospešimo dokumentarne in pa fizične preglede na ladjah, ki potujejo med pristanišči znotraj EU. S to direktivo naj bi prispevali k vzpostavitvi Evropskega pomorskega območja brez meja. Eh, predvsem, ko gre za pomorski promet na kratke relacije znotraj Evropske unije. Še enkrat naj povem, da mislim, da mora tukaj Evropska unita, unija odigrati pionirsko vlogo in mislim, da moramo implementirati vse dokumente oziroma vsa priporočila Mednarodne pomorske organizacije in tudi k njim prispevati. In kot rečeno, kadarkoli hočemo kaj takega storiti, imamo ljudi od zunaj, ki pravijo, da ne, da je to prezgodaj, da moramo še čakati, ampak jaz pravim, da temu ni tako, da moramo eh, mi tukaj biti za zgled. Prav tako menim, da moramo v polni meri tudi uh, lansirati sistem SafeCNet in nikako ne smemo kakorkoli zavlačevati sprejema in implementacije te direktive. Strinjam se s pristopom komisije v tej direktivi in uh, menim, da gre za pozitiven predlog. Seveda se lahko pogovarjamo o določenih podrobnostih, jasno, ampak uh, moram reči, da se že veselim poročila kolega Dirka Sterksa. Prepričan sem, da se bom lahko strinjal z večino njegovih predlogov, tako da bo Evropska unija lahko čim prej to direktivo sprejela. Kaj je pomembno je, da olajšamo pomorski promet na kratke relacije znotraj Evropske unije. To je ključni cilj te direktive in tega velja podpreti. Hvala. Hvala lepa za skupino SD, gospod. Milana. Hvala lepa. Kolega Sterksa ne poznam prav dobro, ampak eh, lahko pa povem, da se mi je zdela predstavitev zelo jasna in eh, mislim, da to kaže na možnost dobrega sodelovanja med nami. Veselim se torej tvornega sodelovanja v imenu naše skupine kot poročevalec v senci in moram reči, da je poročevalec zbudil kar veliko zaupanja v meni. Prvič torej vidim tole poročilo, na prvi pogled se zdi dokaj tehnično, ampak tukaj in na drugih področjih v tem kontekstu skušamo razširiti načela notranjega trga tudi, um, kar zadeva pomorski promet. In mislim, da je pomembno zagotoviti boljšo konkurenčnost za pomorski promet znotraj Evropske unije in na ta način pomagati pri nadaljem razvoju pomorskega tovornega prometa. Posvetovanja s komisijo nas eh, peljejo ravno v to, v to smer. To mi tudi pravijo predstavniki uh, panoge. In mislim, da bomo na ta način lahko zagotovili, da bo pomorski promet bolj konkurenčen, še posebej v primerjavi z kopenskim prometom. Tako da mislim, da se moramo tukaj kar hitro zmigati. Čas teče in dejstvo je, da verjetno stvari ne bo možno pospešiti še bolj kot. Uh, so bile pospešene že v osnovi. A mislim pa, da bi vendarle parlament moral storiti vse, kar je možno, da bi komisijo spodbudil k še hitrejšemu delovanju. Par uh, preprostih predlogov za naše delo v prihodnih tednih. Najprej razlikoval bi med dvema uh, ključnima vprašanjima. Eh, prvo je poenostavitev papirologije, če se smem tako izraziti, skratka, izpolnjevanje formularjev in tako naprej. Vsekakor ima vsakršna tovrstna operacija tudi določeno birokracijo, ki stoji za njo in te postopke je treba poenostaviti, eh, sploh če to primerjamo s kopenskim prometom. Potem imamo določene druge vidike, ki bi jih morala komisija nekoliko bolj preučiti, se jih lotiti nekoliko bolj poglobljeno in eh, morda biti tudi nekoliko bolj. Eh, drzna. Če pogledamo, kaj se dogaja na področju kopenskega prometa. Kar pogosto naletimo na logistične težave, ko blago pride v pristanišče. Ko prispe ladja, je težko hitro priti do informacij, ki jih eh, posadka potrebuje. Tako da mislim, da bi morali nekaj časa posvetiti temu, kako poteka sistem carinjenja, ne vem, če temu lahko ravno rečemo tako, ampak eh, da bi imeli nekakšen poenoten logistični postopek v vseh naših pristaniščih, da se lahko uredi vse na enem samem mestu. To mislim, da bi morala biti prioriteta in to bi moral biti ključni sestavni del tega predloga. Ne gre, mislim, tukaj zgolj za odpravo birokratskih ovir, ampak gre tudi za dejansko fizično izvedbo. Eh, vsega skupaj. Tako da bi tukaj predlagal dva sočasna ukrepa za reševanje te problematike. In to verjetno pomeni, da bo potrebno ukrepati tudi v smislu same zasnove naših eh, pristanišč. Morda bi morali slišati tudi stališče Eh, pristaniških eh, oblasti in upravljalcev pristanišč, kajti tudi bodo, oni bodo neposredno vključeni v izvedbo teh aktivnosti. No, moj drug predlog pa zadeva naslednje, naj pojasnim. Torej, ja, želimo stvari poenostaviti. In kaj lahko se nam zgodi, da bomo čez nekaj let v situaciji, ko bomo imeli sicer pravila na interni ravni v EU in bomo zagotavljali enotno eh, obravnavo, da bomo imeli nek ravnotežen sistem, imeli bomo pogoje, na podlagi katerih bodo stvari bolj transparentne in eh, poenostavljene. Mislim pa, da bi morali razmisliti tudi o prihodnosti. Torej, potem, ko bomo te spremembe že uspešno uvedli, kajti tudi v okviru mednarodne pomorske organizacije bi lahko Evropska unija, komisija sprožila ukrepe na ravni mednarodne ureditve. Lahko bi podali predloge za to, kar bi lahko počeli tudi na mednarodni ravni. Se oprečujem, predsednik, nekoliko sem zašel, eh, zahvaljujem se poročevalcu in eh, veselim se že. Eh, stališč komisije s tem v zvezi. Hvala lepa, gospod eh, Bese, v imenu zelenih. Hvala lepa, predsednik. V imenu skupine zelenih naj povem, da podpiramo vse tisto, kar gre v smeri poenostavljanja pretočnosti in izboljšave pretočnosti pomorskega prometa, eh, kajti na ta način tudi nudimo oziroma ponujemo pomorski promet kot realno alternativo cestnemu prometu. In eh, takšna racionalizacija postopkov, takšna harmonizacija na področju računalniške obdelave teh podatkov gre v pravo smer, če je prav je gospod Sterks upravičeno že izpostavil vrsto problemov. Vse to bomo seveda preučili, zdi pa se, da ni nekih nepremostljivih ovir pri doseganju tega cilja, se pravi izboljšanje učinkovitosti na področju pomorskega prometa, kar zadeva pretočnost, kar zadeva Eh, obratni čas v pristaniščih in tako naprej. Vendarle pa dejstvo, da želimo odpraviti presežek birokracije, ne sme privesti do nazadovanja na področju izvajanja nadzora. Poenostavitev ne sme biti deregulacija nad tem mislim, da velja bdeti in za temi novimi postopki ne sme stati odprava eh, določenih eh, pogojev z področja varnosti pomorskega prometa in varovanja okolja. Torej, kot rečeno, nad tem bomo zelo natančno obdeli v zvezi s to direktivo, čeprav močno podpiramo cilje, ki ne bi jih ta direktiva dosegla, bomo pa seveda bili na tem, da direktiva ne bo zašla s prave poti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Foster, v imenu ECR. Hvala lepa, predsednik. Gospod eh, Sterk se je kot običajno zelo dobro predstavil ta predlog. Mikrofon za govornico, lepo prosim. Uh, Torej še enkrat zahvala gospodu Steksu, mislim, da je prava oseba za ta dosje kot poročevalec, kaj ti zelo dobro pozna to področje. In zdi se mi, da je zelo dobro stvari predstavil. Imam pa par vprašanj. Ključno vprašanje, ki mislim, da se je že postavilo, naslednje. Običajno pač začnemo na neki izhodiščni točki in cilj seveda je, da bi poenostavili vse postopke na področju pomorskega prometa, da nas eh, ne ovira birokracija in pomembno je, da ne pridemo iz eh, ene izhodišnje situacije, ki ni zadovoljiva in da potem končamo eh, nekje druge, v neki drug, drugačni situaciji, ki pa je še bolj zapletena in s katero sploh nismo dosegli svojih ciljev. To mislim, da je pomembno vedeti. Nekaj vprašanj je bilo izpostavljenih pri prvi razpravi v svetu in komisiji o tem, kako naj bi to vplivalo na države brez obale. Če živiš v Luksemburgu, verjetno vprašanje pristaniš ni ne vem kako pomembno in vprašanje torej je, kako se bo zadeva reševala, glede na to, da bodo v to vključene tudi te države. Potem je bilo kar nekaj dvomov izraženih strani držav članic v svetu glede povezave z drugimi eh, evropskimi predpisi, kot naprimer šengenski eh, kodek, šengenski zakonik, eh, carinski zakonik in druga področja. Skratka, to so zadeve, ki jih je potrebno rešiti že na samem začetku tega procesa. Gospod Sterks morda pozna odgovore na ta vprašanje in mi bo morda lahko na to tudi odgovoril, kar zadeva roke. Mislim, da ja, da, da moramo pač zadevo peljati naprej in bomo videli, kako se bo do stvari obrnile, kar pa zadeva jezike, tako kot eh, predsednik, tudi jaz mislim, da je na področju letalstva zadeva dokaj dobra. Sveda nisem eh, nikakor pristranska kot angližanja, ampak mislim, da moramo biti pragmatični. Ko gre za mednarodne oblike prometa, potem mislim, da je treba zadeve eh, poenostavljati. Predlog, da naj bo angliščina vedno tisti drugi jezik, sveda ne moremo angliščine uporabljati primarno, kajti imamo ladje, ki prihajajo iz celega sveta, ampak eh, če bi naj bi uporabljali angliščino kot sekundarni jezik, potem eh, mislim, da moramo stvari eh, kar se da poenostaviti, da ne bomo imeli formularjev v najrazličnejših jezikih, ki jih potem ljudje nimajo v ustreznem jeziku, ko pridejo v pristanišče in to bo povzročilo samo težave. Torej, to so moje pripombe, moje vprašanja. Hvala gospodu Sterksu za uvodno predstavitev in upam in sem pripričana, da bo stvar tekla uspešno naprej. Zelo vesel sem, da je gospod Sterk sporočevalec v tej temi, kajti on ima veliko besedo, torej pomen njegovega imena sam pomeni Sterk, močan. Torej, upravka imamo s prakso in s papirologijo. Velika razlika je med tema dvema stvarima. Naj začnem s prvim vprašanjem. Govorite o izmenjavi informacij. In ko to delamo, je pomembno vedeti, kakšen tovor tovori ladjo. Tovori ladja. Torej, bil sem vključen v določen. Hm, preiskave v zvezi z nesrečami na morju in nismo točno vedeli, za kakšen tovor gre. In če ne veste natančno, kakšen tovor ladja eh, prevaža, boste imeli težave. In zanima me, kako se bo komisija odzvala na to. Druga stvar. Res obstaja razlika med tem, kaj se dogaja v praksi in kaj je na papirju, kako bomo prišli do, pomembne, do informacij. To je pomembna stvar. Kako je za dostop, pravico do dostopa? Veliko informacij bo na voljo oziroma je dostopne oziroma je na voljo, vendar za koga je dostopna in uh, Eh, predlog zelenih je, da je treba skrbno voditi evidenco glede tega, kdo ima nadzor. Potem je treba gledati tudi, tudi imeti nadzor nad vsem temi, ki imajo dostop. In jezik, mislim, da je pomembno, da imajo ljudje možnost govoriti svoj jezik. V tem primeru pa seveda tudi sam zagovarjam uporabo angliščine v mednarodnem prometu, tudi pomorskem prometu, že imamo tako imenovani SISPIK, pomorski jezik, torej vsi mornarji na morju naj bi ta jezik razumeli. Torej, izražajo se v zelo preprosti obliki angliščine in mislim, da bi bila angliščina primerna. In to bi lahko povezali tudi druge vrste prometa, naprimer eh, vodni, torej v pomorskem prometu bomo zagovarjali angliščino. Čeprav vem, da je to zelo občutljiva tema, vendar to pobudo bi morali nekako podpreti, kajti več in več mornarjev prihaja iz angliško govorečih držav, kot so naprimer Filipini in mislim, da je ta pobuda, ta uporaba v rasti. Torej, ljudje imajo možnost, da govorijo v angliščini, vendar iz varnostnih razlogov bi lahko podprli uporabo angliščine. Vprašanje, ki ga morda lahko odgovori poročevalec ali komisija, pa je obseg te direktive. Torej, nekateri govorijo o pomorskem prometu na kratke razdalje, vendar tega izraza ne vidim v samem. Eh, torej sami direktivi. V drugem členu govori o ladjah, ki odhajajo z pristanišča, v tretjem pa govori o ladjah na odprtem morju. Če pa govorite o torej, ladjah oziroma prometu na kratke razdalje, bi morali to navesti, če razlikujemo med temi stvarimi. Torej, ne vem, če je kakšna razlika med eh, torej, prometom na kratke razdalje in na dolge razdalje. Torej, vsekakor v predlogu ne vidim nobenega sklicevanja na promet, pomorski promet na kratke razdalje. Predno bo gospod Tilman imel besedo, pa bi rad govoril o teh državah, ki nimajo morja. Nekatere teh držav imajo večje eh, ladje oziroma pravice kot pa pomorske države.